Dear colleagues, I would like to start our meeting. Uh, for those who don't hear me, um, I'm. Kolegice in kolegi, rada bi začela z današnjo sejo. Upam, da me vsi slišite. Hvala, da ste se nam pridružili tudi na tem drugem delu današnje seje. Kot veste, bomo imeli skupni sestanek s trokovnjaki, imamo eh, kombinacijo javne predstavitve tukaj v parlamentu in medparlamentarno sejo. To je poseben tip sestanka. Najprej bi nakratko opisala temo današnje javne predstavitve in današnje medparlamentarne izmenjave mnen. Gre za nadzor nad eh, izvršno vejo oblasti, ki bi ga morali uh, izvajati parlamenti. Ne smemo imeti upravljanja brez parlamentarnega nadzora v, v Evropi. Zavedate se verjetno dejstva, da je kriza privedla do številnih reform, ki so pristojnosti prenesle iz nacionalne ravni na evropsko raven. Gre tudi za pristojnosti, ki so tradicionalno gledano nacionalne eh, narave. To pomeni, da moramo eh, ustrezno nadzorovati ta proces upravljanja. In edini pristop, ki eh, ga lahko uberemo, je torej ta, da uvedemo posamezne elemente eh, regulativnega okvira, da zagotovimo nadzor in spremljanje izvajanja politike na ravni Evropskega parlamenta. Tudi v državah članicah imamo zelo različne pristope. Nekateri parlamenti imajo precej več vpliva na uh, izvršno vejo oblasti v posamezni državi, tako ex ante kot tudi ex post. Nekateri parlamenti pa nimajo tako velike vloge pri eh, nadzoru in pri sprejemanju odločitev na evropski ravni. Zato smo pripravili to sejo po našem mnenju je nastopil trenutek, eh, v katerem moramo predstaviti bolj celovito vizijo prihodnosti in oceniti trenutno stanje. V tem kontekstu smo na današnjo sejo povabili tri strokovnjake in eh, oni bodo dobili besedo v začetku, eh, začetku tega zasedanja. Govorili bodo o izzivu nadzorne funkcije parlamentov vizavi izvršneve oblasti. Danes je še posebej pomembno govoriti o demokratični odgovornosti in eh, o demokraciji znotraj postopka sprejemanja odločitev. To je izjemno pomembno na vkljub težavam, s katerimi se Evropa danes sooča. Začeli bomo s profesorico dr. Kristin Neuholt, ki eh, predava na Maastrichtski univerzi, deluje v oddelku za politične znanosti eh, na filozofski fakulteti in fakulteti za socialne znanosti. Z vami bom začeli, imate 10 do 15 minut. Izvolite, gospa profesorica. Hvala lepa, da ste me povabili na to sejo in za vodne besede. Um, no, študija temeli na upoglede iz dveh projektov. Eden, eden je bil naročen strani e, spodnega doma in pa eden, ki je bil izveden na področju odprtega prostora raziskav. Eh, tudi gospod Oldenberg je z nami sodeloval pri tem projektu. V naslednjih desetih do petnajstih minutah bi želela predstaviti okvir, ugotovitve, ehm, v kakšnih okoliščinah je potekala študija, potem pa bom spregovorila še o instrumentih in postopkih, tako na nacionalni ravni, predsedujoča je pravkar omenila, da. Eh, nacionalni parlament je na različen način nadzirajo delovanje izvršne veje oblasti. Potem pa si bomo gledali še na evropski ravni, kaj se dogaja v političnih procesih, um, tudi um, v povezavi z Lizbonsko pogodbo. Države članice na različen način uporabljajo določbe iz Lizbonske pogodbe in analizirali bomo, uh, nekateri izmed načinov, kako so se države članice do sedaj uh, posluževale mehanizma zgornjega opozarjanja. Potem pa bom podala še zaključke naše študije. Naslednji posnetek. Torej, gre za sam kontekst in naslednji posnetek, inštrumenti in postopki. Eh, tukaj lahko vidite razlike med posameznimi državami članicami. Lizbonska pogodba izboljša, eh, je izboljšala pravico do obveščenosti nacionalnih parlamentov. Komisija jim mora dati na, osno, na razpolago osnutke dokumentov in tako naprej. Vendar pa mora na nacionalni ravni ostati nadzor nad izvršno vejo. Eh, tukaj vlada daje na razpolago informacije na različne načine, naprimer eh, sektorskim odborom v nekaterih parlamentih. Ehm, nekateri parlamenti imajo bolj omejen, drugi manj omejen eh, dostop do dokumentov, recimo o stališčih in v koreperju in tako naprej. Potem je treba seveda tudi spremljati, kaj se dogaja v svetu. Tudi to je dobilo večjo težo po sprejemu Lizbonske pogodbe. Naprimer, eh, um, lahko potekajo urice posvečene določenim temam ali pa eh, posebne predstavitve in tako naprej. Imamo tudi tako imenovani postopek eh, rumenega kartona, ki se osredotoča na zakonodajne predloge, na zakonodajne dosije. Zato ni presenetljivo, eh, da eh, opažamo specializacijo z imenovanjem poročevalcev ali pa torej, članov parlamentov, ki, ki so posebej pristojni za evropske zadeve in potem poročajo nacionalnim odborom še vedno obstajajo ključne razlike med eh, parlamenti na nacionalni ravni in sicer glede tega, kateri del zakonodajnega postopka nadzorujejo, torej ko gre za časovnico. Tukaj smo v raziskavi ugotovili, da se še vedno zelo sredotočajo na zakonodajni postopek. Vendar pa um, se je osredotočenost um, premaknila tudi na, samo, na same priprave, načrtovanje, na bele knjige, sporočila zelene knjige in tako naprej. Tudi to se je zgodilo zaradi Lizbonske pogodbe. Potem uh, vedno večjo vlogo dobivajo tudi posamezni uh, sektorski odbori, niso samo odbori za evropske zadeve, tisti, ki nadzorujejo postopke evropske zakonodaje, ampak tudi drugi odbori. Naslednji postopek. Eh, neposredno sodelovanje na evropski ravni. Tudi tukaj je pomembna vloga sektorskih odborov, vsaj v nekaterih nacionalnih parlamentih. V nekaterih parlamentih lahko ti sektorski odbori sprejemajo mnenja o zakonodaje, ampak še vedno je pomembna uloga parlamentarnega zasedanja. Eh, v večini odborov so ta plenarna zasedanja še vedno najpomembnejša. Eh, prav tako um, včasih pri pripravi mnen ali poročil prihaja do velikih časovnih pritiskov, eh, tako da to ne bi negativno vplivalo na zakonodajno delo na plenarnih zasedanjih. Prav tako nas ne preseneča. In also in the political dialogue, if we turn to this. Um, torej, ugotovili smo tudi, kar se tiče eh, dialoga, da so postopki podobni v nacionalnih parlamentih, ampak v nekaterih ustanovah je politični dialog uh, zapisan tudi v ustavo kot ustavna pravica, tako je recimo v Avstriji. Potem naslednji posnetek tukaj obstajajo različni podatki za obdobje 2010 eh, do 2013. Na tem grafu je prikazan trend za to obdobje. Tukaj lahko vidite, da je švedski Rikstak um, ehm, pripravil največ mnen in um, različne dejavniki obstajajo za to, zakaj se je to zgodilo. Namreč na švedskem eh, obstaja nadzor, pregled nad, števil, nad večino zakonodajnih eh, predlogov in prav tako je Švedska v tem času imela manjšinsko vlado. Eh, tako da situacija ni pač enaka v vsakem parlamentu. ko gre za število mnen, ki jih pripravljajo parlamenti, se, števila, se število mm, pripravljenih mnen razlikuje od države do države. Potem naslednji posnetek. Eh, tukaj lahko vidite, da je pa v tem obdobju eh, portugalski parlament objavil največ mnen. Tukaj gre za mnenja, ki so neodvisna od eh, stališča vlade. Gre za sprejemanje parlamentarnih stališč in v tem, eh, v tem primeru, v tem kontekstu je zelo pomembno. Iz tega posnetka je razvidno, da so se. Eh, da so je splošni trend ta, da se v zgornjih domovih, v parlamentih prej odločajo eh, za ta postopek, ki jim ga omogoča Lizbonska pogodba, kot v spodnjih domovih. Za nacionalne parlamente je torej značilno, da zgornji domovi eh, bolj uporabljajo to pravico, ki izhaja iz Lizbonske pogodbe, kot spodnji domovi. Potem še vprašanje uporabe eh, mehanizma zgornjega opozarjanja. Um, tudi tukaj ugotavljamo, da obstajajo različna razumevanja glede tega, kakšno vlogo bi morali odigrati nacionalni parlamenti. Nekaterim nacionalnim parlamentom se zdi, da ni njihova naloga to, da so v neposrednem stiku z evropskimi institucijami. Potem uh, analiza stroškov in koristi kažejo na to, da poslanci pod časovnim pritiskom raje investirajo v pomembne politične dosjeje. Dosije, Um, šele na to se osredotočajo na bolj specifične dosije, recimo na urad Evropskega tožilca. Uh, in pa uh, še nekaj, uh, torej, tudi to vpliva na mehanizem zgornjega uh, opozarja in sicer gre za število zaposlenega osebja ko gre za število zaposlenega osebja v parlamentih, vidimo, da obstaja velike razlike od države do države. Eh, nemški spodnji dom ima zelo veliko osebja, to je razvidno iz tega grafa. Eh, ob tem pa se pojavlja tudi vprašanje, kakšno ulogo eh, ima to osebje. To je razvidno iz naslednjega posnetka. Na podlagi naših raziskav smo skušali Eh, na akademski način eh, kategorizirati osebje glede na njihovo vlogo. Eh, parlamentarno osebje ima v glavnem vlogo anali, um, analitikov in svetovalcev in ne toliko asistentov. Potem eh, pomembna pa je tudi vloga koordinacija osebja, torej eh, oficiri za zvezo so zelo pomembni, recimo tudi, ko gre za aktivacijo postopka rumenega kartona. Eh, koordinacija med parlamenti je torej postala zelo pomembna in to spet ne preseneča glede na Lizbonsko pogodbo. Če si ogledamo pogoje za mehanizem zgodnega opozarjanja. Eh, spet ugotavljamo, da je tukaj pomembna vloga oficirja za, za zveze, eh, ko gre za izmenjavo informacij, potem tudi eh, IPEX se opisuje kot koristno, koristen inštrument, spet drugi so pa ga kritizirali kot nekaj zastarelega. Potem tudi kosek um, se razume kot eh, pomemben format za spodbujanje recimo rumenih kartonov. Kar se tiče sodelovanja z, Evropsko, z evropskimi institucijami, pa um, poslanci podarjajo predvsem pomen uh, um, zgodnjega vključevanja nacionalnih parlamentov v zakonodajne postopke, tako v Evropski komisiji, kakor tudi v Evropskem parlamentu. Sedaj pa še eh, moji zaključki. Torej, na začetku sem se vprašala, ali je kozarec napol prazen ali napol poln. Eh, pri učinkih Lizbonske pogodbe mm, vidimo, da že obstaja več medparlamentarnega sodelovanja in koordinacije in tudi današnja seja to dokazuje. Vidimo, da obstaja okrepljena izmenjava informacij in pa več zaposlenega osebja, ki se ukvarja s tem. Potem več je tudi um, več transkega, večstranske parlamentarne dejavn, dejavnosti. Torej, ne osredotočamo se samo na en dogodek. Ne osredotočamo se samo recimo na delegacije v evropskih institucijah, ampak to dopolnjujemo z eh, utemeljenimi mnenji, z eh, več izmenjave informacij, z spremljanjem izvajanja mnen skozi politični dialog in tako naprej po Lizbonski pogodbi je prišlo do um, združevanja inštrumentov, orodi. Um, ne zanašamo se več samo na uh, en dogodek ali en postopek, več je raznolikosti, no, ampak na to se bodo osredotočili moji kolegi. Hvala lepa. Sir, uh, eh, Neuhold, like to... Najlepša hvala profesorica Neuholdova. Sedaj pa prosim gospoda Rosenberga iz Sciences Po v Parizu za predstavitev. Hvala, gospa predsednica, govoril bom v francoščini. Hvala za povabilo. Zelo francosko bom pristopil k tej problematiki. Najprej bom predstavil optimistične razloge, na to pa pesimistične razloge na strani nacionalnih parlamentov. Sam sem eh, bolj kot neoptimističen, tako na kratko. Tri razloge obstajajo za to, da smo optimistični. Nacionalni parlamenti uporabljajo instrumente za nadzor. To je prvi razlog. Drugi razlog, vedno pogosteje uh, nadzirajo ministre za evropske zadeve in uh, predsednike vlad. In tretji razlog, uh, vedno boljša opredelitev oziroma definicijo nacionalnih parlamentov imamo. Kvantificirati želimo evropske dejavnosti. Imamo 41 eh, domov pred Hrvaško, seveda pred pristopom Hrvaške. Eh, in tukaj vidite, kakšne so razprave 68 ur je namenjenih eh, odborom za EU, 35 mnen je izdanih za nacionalno vlado in 12 mnen Evrops za Evropsko komisijo. Tudi v okviru mehanizma za zgodnje opozarjanje. Poleg tega imamo tudi razprave v eh, parlamentu samem. Povpreče je 13 eh, razprav pred evropskim svetom. Tudi, če nekdo ni nujno podpornik evropske integracije, eh, se o tem govori v nacionalnih parlamentih. Nacionalni parlamenti so se prebudili, še posebej po ekonomski krizi eh, in se zanimajo za evropske zadeve. Nažalost, ne morete videti, kje točno je vsak parlament. Eh, podoba ni čisto jasna, ampak boste dobili kopije. Tisti parlamenti, ki imajo največ pristojnosti, eh, ki so najbolj dejavni, eh, na vrhu je finski parlament. Na to imamo še druge, ki vedno nastopajo na vrhu. Švedska, Danska, Nemčija, Nizozemska, pa tudi druge države, ki so pred kratkim pristopile Evropske unije. Estonija, eh, Latvija, Češka naprimer. Nekatere države so manj aktivne, kar se tiče evropskih zadev. Včasih je treba eh, s prstom pokazati tudi na težave, eh, če si raziskovalec. Belgija, Ciper, Slovenija, Romunija. ni velike razlike med eh, vzhodom in zahodom, več je razlik med eh, severom in jugom. Kakšni so razlogi za to? Eh, deloma so za to odgovorne tradicije, navade, deloma politično življenje. Ko imamo na primer manjšinsko vlado kot na Danskem, je parlament bolj aktiven, Eh, v Nemčiji imamo koalicijo, ki prav tako spodbuja k dejavnosti parlamenta. Zakaj smo še lahko optimistični? Pred dvema letoma sem s profesorjem eh, Vesersom iz eh, Kölna pripravil to študijo. Opazovali in analizirali smo nacionalne parlamente, ki se vrtijo okrog Evropskega sveta evropsko upravljanje eh, vedno bolj povezujemo z odločitvami Evropskega sveta, seveda. Nacionalni parlamenti so aktivni pred zasedanjem Evropskega sveta, eh, tudi po zasedanju Evropskega sveta, to je logično in eh, nacionalni poslanci se zanimajo za te zadeve, in ne gre zgolj za tiste, ki so specializirani za evropske zadeve. Ta mobilizacija nacionalnih parlamentov ni privedla do blokade eh, Evropske svete, e, Evropskega sveta. Ni prišlo do blokade, naprimer, pri vprašanju Grčije. Imamo na različne načine interveniranja. Nekateri parlamenti uh, so aktivni kot eh, javni forumi, naprimer eh, Irska, nekateri so bolj aktivni druge, naprimer Belgija, Fil, Finska, eh, Litva, Slovenija, nekateri pa ukrepajo zgolj po zasedanju. Naprimer Združeno kraljestvo. Nekateri uh, se aktivirajo pred zasedanjem naprimer Nemčija, eh, zato da bi vplivali na potekanje sveta. Nacionalni parlamenti so pomembni eh, v razpravi. Ko naprimer slovenski predsednik vlade eh, zaseda Eh, na Evropskem svetu. Lahko reče tudi, gledajte, težavo imamo v nacionalnem parlamentu, eh, te stvari ne more sprejeti in tako naprej. Še en razlog za pozitiven pogled na zadeve imamo. Definicije niso popolnoma jasne, kar se teh stvari tiče, zato ker imamo različne uh, tradicije, različne navade postopanja po Evropi, naprimer v Westminsteru, v Bundestagu, v nacionalni skupščini v Franciji, lahko vidimo različne načine dela, različne uh, načine delovanja. Evropska unija je na nek način vzpostavila uh, skupno definicijo nacionalnih parlamentov, skupno dojemanje nacionalnih parlamentov. Kategorija nacionalnih parlamentov se je poenotila eh, s to razpravo o konvenciji, naprimer, eh, o eh, vzpostavitvi Evropske unije, ko smo govorili o Maastrichtu, pa tudi o Lizbonski pogodbi, imamo Kosak, imamo druge razprave, ki združujejo nacionalne parlamente, Evropski parlament in druge akterje. Na eni strani Eh, na nacionalne parlamente gledamo kot na eh, inštance demokracije, zato ker so to izvoljeni eh, poslanci, zato ker razpravljajo in zato ker, razpravljajo in zato, ker predstavljajo pluralistično družbo. Sprejemajo odločitve in to malce bolj naravno kot Evropski parlament, ki postopa malce drugače na podlagi konsenza. Uloga parlamentov na evropski ravni je pluralna in to se sprejema na vseh ravneh. Poskušali smo identificirati eh, modele dejavnosti nacionalnih parlamentov. Eh, nadzorni organ eh, vlade, na primer, to je finski model na to oblikovanje politike, to je parlament, ki poskuša upoštevati oziroma vplivati na evropsko politiko, na primer Bundestag na to javni forum, to je parlament, ki razpravlja, ki govori o zadevah. Eh, Naprimer, nacionalna eh, skupščina v Franciji. Evropski akter je nekdo, ki želi biti prisoten v Bruslju, tukaj, v parlamentu ali pa v komisiji. Kristin Neuholt je govorila o portugalskem eh, parlamentu in o švedskem parlamentu. Strokovni parlament je tisti, ki poskuša pripraviti strokovna mnenje o evropskih zadevah in uh, Eh, najjasnejši primer je Lordska zbornica v Združenem kraljestvu. S to preglednico smo poskušali pokazati, da nekateri parlamenti ne izbirajo posamezne vloge. Naprimer, švedski parlament igra vse te vloge oziroma večino njih. Drugi se ozročajo bolj na eno ali pa na drugo vlogo. Tako eh, bogati so pač evropski parlamenti. Vse je povezano seveda z reprezentativno demokracijo, eh, ki jo poznamo nekaj stoletij. Sedaj bom govoril tudi o pesimističnih zadevah. Naprimer, eh, sistem zgodnega opozarjanja, kar se tiče načela subsidijarnosti, sam sem zelo kritičen do tega in nisem edini. 90 odstotkov eh, akademikov, ki so strokovnjaki za te zadeve, je proti mehanizmu za zgodnje upozarjanje na področju subsidijarnosti. Eh, pravimo, da je to preveč zapleteno, da ni preveč učinkovito, eh, da s tem izgubljamo čas eh, in ne dosežemo ničesar. To je precej negativen način gledanja nacionalne parlamente nacionalni parlamenti želijo rešiti težave, želijo manj terorizma, manj brezposobnosti, tako kot mi in uh, vi vsi. Zato je to na nek način izguba uh, časa. Govorimo pogosto naprimer o uh, rdečem kartonu, ki bi ga lahko opazil Cameron. To je bodi si nevarno, bodi si spet izguba časa. Tukaj vidite število direktiv, uredb in eh, odločitev, ki jih Evropska unija eh, sprejema in to obdobju zadnjih 15 eh, let. Po gospodarski krizi je to število upadlo in je še vedno precej nizko. Evropski parlament zato trenutno nima tako veliko dela kot v preteklosti. Dati instrumente nacionalnim parlamentom, ki bi lahko blokirali uh, sprejem zakonodaje, glede na to, da je ta zakonodaja zelo eh, počasna oziroma blokirana že sedaj, se mi zdi nevarno. Drugi razlog za pesimizem je naslednji. Na naslednji strani vidimo, da evropski akteri v številnih evropskih parlamentih eh, predstavljajo eh, specializacijo na zelo majhno skupino poslancev. In eh, to je težava eh, sodelovanja pri sprejemanju evropskih odločitev. Imamo tudi zaposlene v Evropskem parlamentu, ki pa včasih delajo več kot poslanci. Zelo mi je žal, ampak dejstvo je, Eh, takšno, da poslanci včasih sploh ne prispevajo v dejansko pisanje besedil in tako naprej, v dejanske odločitve. Biti moramo pač eh, včasih kritični. Tukaj govorimo o sistemu mainstreaminga, o zadevah eh, evropske narave moramo govoriti v vseh odborih, ne zgolj v tistem uh, za evropske zadeve. Primer dobrega dela na tem področju je nemški Bundestag. Specializacije pač ni uh, vedno uh, specializacije, ki bi ponudila neko postopkovno prednost. Govoril sem o Evropskem uh, svetu. In eh, dejstvo je, da so sedaj te evropske zadeve šle onkraj odborov za evropske zadeve eh, v nacionalnih parlamentih in to je dobro odločitev. Še en razlog za pesimizem imamo. In to je upravljanje Evropske unije, sistem eh, odločanja v Evropski uniji. Ta se v zadnjih letih razvija od krize naprej, postaja vedno težje zagotavljati nadzor nacionalnih parlamentov. Naj vam dam nekaj primerov. Zakonodajne odločitve na evropski ravni trajajo vedno dlje. Sprejemanje eh, direktiv, uredb in eh, drugih pravil traja eh, veliko časa. Leta 1996 smo potrebovali eno leto za sprejem neke odločitve, lani praktično dve leti. In to je jasen dokaz, da traja precej dlje, da se neka odločitev sprejme. Za nacionalne parlamente je to precej zapleteno, zato ker se nam zastavlja vprašanje, kdaj posredovati. V trenutku, ko komisija predlaga nek zakonodajni predlog oziroma v trenutku, ko se sprejema končna odločitev. Dve leti je polovica eh, mandata v nacionalnem parlamentu, vse ponovadi. Pogosto besedila, ki se sprejemajo eh, danes, sprejemamo v času, ko se večina v nacionalnem parlamentu že spremeni. Naslednja težava se nanaša na trenutni upravni sistem. Dobro poznate te podatke. Večina eh, odločitev v rednem zakonodajnem postopku se sprejme eh, ob prvi obravnavi, ne ob drugem branju. Leta 2014 se je 93 odstotkov eh, evropske zakonodaje sprejelo ob prvi obravnavi v, evropskem, eh, v svetu in pa v parlamentu. Evrop, oziroma nacionalni parlamenti težko sledijo eh, postopkom, zato ker so ti tajni, zato ker razprave potekajo v trialogih med Evropskim parlamentom, komisijo in svetom. Nacionalni parlamenti tako teže dostopajo do teh podatkov, enako velja za raziskovalce, novinarje in državljane. Manj je institucionaliziranega pluralizma, kar pomeni, da je teže najti izraz pluralne demokracije. In eh, sedaj lahko pridemo k sklepom v štirih točkah. Prvič, nacionalni parlamenti so uh, bolj aktivni pri evropskih zadevah kot v preteklosti, bolj kot eh, menimo, da so. Ampak razvoj eh, upravnega sistema Evropske unije tega ne podpira. Tudi instrumentov uh, nimajo pravih, naprimer uh, sistem zgodnega opozarjanja. Nacionalni parlamenti ponavadi eh, podpirajo odločitve prek nacionalnega sistema. Mislim, da bi lahko našli boljše načine skupnega delovanja in eh, zasedanja. Naprimer, zeleni karton, eh, to se mi zdi zelo dobra ideja, ki veliko obeta. Še zadnja zadeva si še vedno lahko privoščimo takšne eh, strategije optične prevare. Eh, tukaj uporabim izraz optične prevare v eh, ta namen, ker včasih opažamo takšne strategije. Nacionalni parlamenti včasih reagirajo, to so ponavadi tisti, ki so zaposleni v parlamentu, ne poslanci. Imamo predlog sistema zgodnjega opozarjanja, ki je zelo zapleten sicer spoštujem Evropski parlament, ampak včasih eh, za optično prevaro velja tudi dialog med eh, Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti, ker ta dialog včasih ne deluje. Naprimer, primer so trenutna pogajanja o eh, medparlamentarnem forumu v skladu s členom 13. Pravila za ta forum so bila sprejeta, nisem popolnoma prepričan, Eh, kaj točno se dogaja, ampak po dveh letih pogajanja so bila sprejeta. Kot akademik in kot državljan, kot državljan vam lahko povem poslanci in poslanke, da sem šokiran, da so bila eh, potrebna eh, leta in leta oziroma dve leti za sprejem takšnih pravil. Mislim, da bi moralo biti v Evropskem parlamentu in nacionalnih parlamentih možno sprejeti hitrejše odločitve, Eh, in vzpostaviti ustrezen sistem za sodelovanje. Hvala za pozornost. Much, eh, Najlepša hvala, profesor Rosenberg. Na zadnje pa še profesor Filip Poirier, ki prihaja iz eh, poslanske zbornice Luksemburga, je predsedujoči parlamentarni raziskovalni službi. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje. Rad bi govoril o štirih zadevah. Najprej bi rad spomnil na eh, kontekst te akademske razprave o vlogi nacionalnih parlamentih. Na to bom govoril o eh, evropskih pogodbah in o nacionalnih parlamentih. Eh, na to bom govoril tudi o upravljanju, o gospodarskem upravljanju z tega vidika. In na zadnje še nekateri predlogi za vključitev nacionalnih parlamentov v evropsko upravljanje. Splošno gledano, ko govorimo o eh, avtonomiji in o parlamentarni nazori, je treba upoštevati različne elemente. Med drugim, naprimer, definicija zakonodajne agende, definicija parlamentarnega dela samega. Pogosto gre tudi za vprašanje eh, proračunskega nadzora Eh, za vprašanje javnega delovanja. V akademskem čtivu lahko eh, beremo, da prihaja do deparlamentarizacije uloge eh, parlamentov v 28 državah članicah Evropske unije. Politična in zakonodajna agenda je nekaj, kar vodi izvršna veja oblasti. In to je zgolj eden od eh, primerov te deparlamentarizacije. Opažamo, da do tega prihaja zaradi neokorporatizma, zaradi uh, zadnjih ekonomskih izkušenj in tudi zaradi uh, zunanjih proračunskih odločitev. Fragmentacija akterjev v javni sferi uh, je povzročila to, da parlament ni edini, ki uh, odloča. Prišlo je do tehnokratizacije uh, javne funkcije in javnih financ in do privatizacije uh, financiranja. obstajajo tri dejavnosti, ki so bitnega pomena za nacionalne parlamente vizavi Evropskega parlamenta. Eh, računovodski izkazi za vlado, eh, subsidiarnost, dialog z evropskimi institucijami in eh, medparlamentarno sodelovanje. Če si pogledamo vse pogodbe od Maastrichtske pogodbe naprej, lahko vidimo, da je postopek sodelovanja z nacionalnimi parlamenti zelo počasen, da ni dosegel ciljev, da ni vključen v postopek sprejemanja odločitev na evropski ravni. V Lizbonski pogodbi smo videli nekatere napredke, ampak sam sem bolj pesimističen. Po mojem mnenju eh, se je vloga nacionalnih parlamentov zmanjšala eh, z novimi sporazumi, ki so bili sprejeti po Lizbonski pogodbi kot je dejal kolega Rosenberg, obstajajo različni modeli eh, parlamentarnega nadzora. Obstaja zelo heterogena slika obravnave evropskih zadev v nacionalnih parlamentih, kar pomeni, da je sodelovanje med parlamenti izjemno oteženo. Nacionalni parlamenti nimajo enakih navad, enake politike, enakih pristojnosti eh, na področju evropskih zadev. Njihovo sodelovanje na tem področju je torej zelo različno. V akademski razpravi se pogosto pojavlja vprašanje, če je Lizbonska pogodba nedokončan proces ali ne eh, z vidika ustavne in demokratične reforme. Lizbonska pogodba pušča odprtih veliko vrat in možnosti, še posebej kar se tiče sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. Ne bom se spuščal v podrobnosti, to poznate. V 12. členu Lizbonske pogodbe imamo cel seznam eh, funkcij in ulog nacionalnih parlamentov. Če si pogledamo razprave, eh, lahko vidimo, da se pogosto sprašujemo o dejanskih prednostih Lizbonske pogodbe. Nekateri akteri menijo, da imajo nacionalni parlamenti uh, vlogo na interni ravni. To je paradoksalno. Nacionalni parlamenti uh, imajo več pristojnosti pri domači vladi, kot uh, v primeru z evropskimi zadevami. Na to pomankanje uh, pogojev za prenos evropskih direktiv. Lizbonska Eh, pogodba ni popolnoma jasna glede tega, kar lahko eh, naredijo, naredijo parlamenti eh, z vidika subsidijarnosti. V teh razpravah vidimo tudi, da obstaja sodelovanje med organi v skladu z izbonsko pogodbo, ampak struktura tega sodelovanja med parlamenti je ponavadi neformalne narave. Dve leti smo potrebovali za vzpostavitev pravil za medparlamentarni forum, na primer. To neformalno sodelovanje škodi dejavnostim nacionalnih parlamentov. To sodelovanje je treba eh, dopolniti z bolj strukturnim dialogom v skladu s pogodbo in tako izboljšati eh, sodelovanje med parlamenti. Na to nadzor subsidijarnosti, če si pogledamo to področje, lahko vidimo, da eh, od leta 2000 naprej zgolj 10 do 15 odstotkov eh, primerov je primerov, kjer je prišlo do parlamentarnega nadzora. To ni visoka številka, glede na to, koliko je zakonodajnih predlogov Evropske komisije. Videli lahko tudi, da je, bilo, eh, da je vse skupaj upadlo leta 2014, ampak tudi zato, ker je komisija eh, skoraj da končala svoj mandat, zato je bilo manj parlamentarnega nadzora. skandinavski parlamenti uh, imajo drugačno funkcijo pri parlamentarnem nadzoru in uh, pogosteje nastopajo pri eh, nadzoru zakonodajnih predlogov. Nacionalni parlamenti nimajo enakih prioritet, kar se tiče subsidijarnosti. Uporabljajo različne kriterije za ta nadzor subsidijarnosti na to mnenja s pridržkom. Včasih obravnavamo precej širše, kot pa uh, bi jih morali v skladu s pogodbami. Parlamenti različno gledajo na uh, izvajanje pravil subsidijarnosti in načel subsidijarnosti. Nimajo torej vsi enakega pristopa k načelu uh, eh, subsidijarnosti. Če si spet pogledamo akademske razprave na področju eh, subsidijarnosti, lahko vidimo, da je nov mehanizem morda namenjen nadzoru, ampak ne gre za eh, veto, to ni želja, eh, ne sme iti za blokado. Nadzor subsidijarnosti naj bi bil zagotovljen na ravni predsednikov vlad in eh, držav, ne pa na ravni parlamentov. Žal nimam časa, da bi se spuščal v podrobnosti, ampak vse te prosovnice lahko preberete pozneje. Ko si pogledamo različne pakte in uh, pogodbe, ki so bile sprejete od leta 2009 naprej na temo ekonomskega in proračunskega upravljanja, vidimo takoj prvo težavo ta besedila se nanašajo na medvladno eh, uh, metodo. Uh, in nekateri uh, postopki so bliže med vladni metodi, ne pa metodi skupnosti. Preskočili bomo uh, vse prosovnice, ki govorijo o posameznih pogodbah. Rad bi zgolj povedal naslednje tri stvari v zvezi uh, s tem svežnjem pogodb in odločitev uh, Eh, na področju ekonomskega in proračunskega upravljanja. Žal mi je, da moram to reči, ampak prihaja do deparlamentarizacije na področju proračuna. In to zaradi več razlogov. Prvič, v zadnji pogodbi, v medvladni pogoji o stabilnosti in upravljanju, je bistveni element te pogodbe eh, vrh evromoča kjer zasedajo predsedniki vlad in držav evroobmočja. S tem pa pozabljamo za možnosti nekaterih nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, eh, kar pomeni, da nadzora eh, parlamentarcev z nacionalne ravni ni. Mehanizmi, ki jih predvideva eh, medvladni sporazum, omejujejo, zmanjšujejo tradicionalno vlogo nacionalnih parlamentov pri proračunskem nadzoru. Če tudi je bil vzpostavljen, naprimer, eh, strokovni svet za eh, stabilnost in eh, ekonomske zadeve, takšni sveti niso Eh, pridružili nacionalnim parlamentom in nimajo takšne funkcije, kot bi jo morali imeti. Sedaj pa se bom dotaknil eh, še predlogov, glede na trenutno stanje. Kakšni so različni predlogi za eh, okrepitev uloge nacionalnih parlamentov pri upravljanju na evropski ravni? Kot smo slišali, Evropski parlamenti, nacionalni parlamenti poskušajo najti boljše mehanizme za sodelovanje v eh, postopku evropskega upravljanja. Naprimer eh, delo nizozemskega parlamenta, na to študija Lordske zbornice, eh, delo danskega parlamenta in delo Kosaka. To kaže na veliko raznolikost, pa tudi na konsens, do katerega včasih pride glede vloge nacionalnih parlamentov priča smo tudi vedno večji eh, konkurenci izvršnih vej oblasti. Naprimer, imamo eh, poročilo o eh, ekonomski in monetarni uniji, ki je bilo pred kratkim predstavljeno in tam vidimo, da izvršne veje oblasti zasedajo zelo različna stališča. Nekaj primerov bi vam rad. Davno to pa bom prišel do končnih sklepov. Razprava o zelenem kartonu v okviru Kosaka kaže na eh, dvoumnost tega vprašanja. Nekateri parlamenti eh, se ne zanimajo za obrambo tega zelenega kartona, drugi pa si želijo takšnega instrumenta zelenega kartona. Ko si pogledamo različna stališča, vidimo, da nočejo iste vsebine tega instrumenta. Vidimo tudi, da nacionalni parlamenti menijo, da eh, če Evropski parlament eh, pridobi veliko z izbonsko pogodbo, eh, da je to lahko tudi nevarno. Preveč informacij uniči parlamentarno delo in glede tega so zedineni v različnih študijah in poročilih. Tretji element, ki bi ga rad izpostavil, ki se nanaša na vsa ta poročila in je prav tako zanimiv, je, da so vsi zavezani k bolj sistematičnemu sodelovanju med člani odborov in eh, parlamenta, eh, med različnimi službami nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Želijo si več sodelovanja, več odgovornosti, tako rekoč, eh, na strani vlad, ko gre za parlamentarne dejavnosti. Še nekaj, preden pridemo do sklepo, še nekaj se mi zdi zanimivo. In to je vloga Eh, parlamentarnih odborov samih. Zdi se, da obstaja konsens glede tega. Parlamenti nočejo več specializacije uh, eh, odborov. Imamo naprimer eh, promet, kmetijstvo, ekonomske zadeve in tako naprej in potrebujemo direktni dialog, uh, ne pa dialoga med od, uh, parlamenti, uh, potrebujemo dialog med eh, odbori. Sedaj pa sklepi. Heterogenost nacionalnih parlamentov zanima me, če to vodi k deparlamentarizaciji. Zanima me, če to uh, onemogoča skupne strategije nacionalnih parlamentov za sodelovanje v evropskem upravljanju. Drugič, formalizem pogodb, Lizbonske pogodbe in eh, pakta o eh, ekonomskem upravljanju. Ta besedila dajo veliko novih pristojnosti, je pa izvajanje teh pristojnosti oteženo. Pogodbe in eh, pakti so avtonomizirani in liberalizirali vlade, Eh, kar se tiče njihove odgovornosti vizavi nacionalnih parlamentov. In zdi se, da Evropski parlament ne more eh, rešiti te problematike na področju ekonomskega upravljanja. Tretja zadeva. Čaka nas veliko dela, če želimo okrepiti orodja in instrumente za vse poslance in poslanke eh, na področju ekonomskega upravljanja. In še zadnja stvar razlike in vrzeli med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, različni koncepti eh, politike in eh, ekonomskega upravljanja in to še posebej v tem času, dejstvo, da uh, imajo vlade zelo uh, veliko dela za uh, reforme, je treba izpostaviti, ker so precej dlje kot pa nacionalni parlamenti. Uh, Kolegi, sedaj imamo na voljo te modre lističe. Tradicija predstavitev v Evropskem parlamentu je taka, da vas seveda vabimo k temu, da podate svoja mnenja in da zastavite strokovnjakom kakšno vprašanje na ta način lahko med nami poteka dialog. Eh, in seveda bodo kasneje tudi strokovnjaki odgovarjali na vaše vprašanja. Ehm, zato so strokovnjaki tudi prišli k nam. Prvi, ki bo dobil besedo, je eh, gospod Kučuksan iz Turškega parlamenta. Hvala lepa, kratek bom. V predstavitvah smo se osredotočili na nacionalne parlamente in na institucije, ko gre za nadzor nad evropskimi institucijami. Ampak nekaj tukaj pogrešam. Namreč volilna udeležba na evropskih volitvah. V zadnjih volitvah je bilo poprečje, je bila poprečna volilna udeležba nekje okrog 42,5 odstotka. In podobno se tudi dogaja v nacionalnih volitvah. Vedno manj interesa za politiko, volilna udeležba posod upada. Sprašujem se, ali to kaže na izgubo zaupanja v evropske institucije, v evropski projekt v številnih evropskih državah. Mislim, da bi to morali upoštevati, če govorimo o odgovornosti, o preglednosti in kako ljudje gledajo na Evropo, ali so del prihodnosti Evrope ali ne. Torej, eh, to mislim, da bi moralo Evropsko unijo skrbeti ta nizka volilna udeležba. Moje vprašanje je povezano s tem. Zanima me, ali so si strokovnjaki ogledali ta vidik, ali se jim zdi, da nam tega manjka v evropskih razpravah. Torej, uh, ko gre za udeležbo naših državljanov v neki obliki neposredne demokracije. Hvala lepa iz Romunije, gospa Nadirča. Madam Čer. Hvala lepa. Antoaka, jeste absolut kritik. Hvala lepa. Nujno je okrepiti dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. V spodnjem domu romunskega parlamenta, torej v odboru za evropske zadeve, ki ga sama vodim, pripravljamo mnenja, pošiljamo jih Evropski komisiji, ampak ne samo to, vsak mesec organiziramo posvetovanja z državljani v zvezi z aktualnimi temami. Imeli smo posvetovanja o priseljevanju energetski uniji, o. Um, Evropskem skladu za strateške naložbe in presenetil me je. Presenetila me je izjava gospoda Rosenberga, da, Evropski, da romunski parlament ni med najaktivnejšimi parlamenti. Če si ogledam uh, uh, graf uh, ki ga je predstavil eden izmed govornikov, pa je romunski parlament na drugem mestu. Morda potrebujete bolj sveže podatke, ne pa zastarelih podatkov. E, no, še več. V Romuniji obstaja zakon, ko gre za sodelovanje med odborom za evropske zadeve in e, vlado ter predsedstvom. Ehm, začetek je bil sicer nekoliko težak, ampak eh, sedaj zadeve tečejo dobro, zlasti ko gre za nadzor nad delom parlamenta eh, v odboru za evropske zadeve. Parlament mora našemu odboru poveč, poročati o svojih sklepih. Kar se tiče eh, delovnega dokumenta, no nažalost nimamo preveliko časa, ampak odstavek Odstavka 9 in 10 se mi zdita nekoliko problematična. Uloga nacionalnih parlamentov v kontekstu evropskih zadevah je večja kot nadzor nad delom lastne vlade. Enako velja za nadzor nad nekaterimi evropskimi strukturami. Tukaj bi lahko omenila pogovore razpravo o spremembi uredbe o Europolu. Uh, skratka, mislim, da bi morali revidirati ta dva odstavka. Treba je podariti pomen tesnejšega sodelovanja med, nacionalnim med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, tako da bodo prispevki nacionalnih parlamentov resnično upoštevani. Recimo, Ehm, v skladu z načelom subsidijarnosti vem, da imamo 8 tednov na voljo za naš odziv, odgovor, ampak ehm, morda bi bilo bolj, če bi imeli se sistem dobre izmenjave dobrih praks, če gre za kakšen pomemben prispevek, ki pomembno pliva na kak osnutek, kak predlog, potem bi lahko te dokumente dobili tudi, če poteče rok osmih tednov. Prispevek vsakega parlamenta je pomemben. Še eno vprašanje. Ali se vam ne zdi, da bi morali spremljati um, te naše seje? Morda bi lahko. To potekalo v skladu z nekim ustaljenim mehanizmom, ne na zadnje razpravljamo o pomembnih zadevah um, tudi te naše izjave, naše delovanje tukaj bi morali upoštevati kot pomemben prispevek nacionalnih parlamentov k vašem delu. Hvala lepa v imenu vsem parlamenta. Richard Corbyn. Hvala lepa. Glavno sporočilo današnjih razprav je zame naslednje. Torej, tukaj gre predvsem za vsebino in ne toliko za subsidijarnost. Evrops, torej, eh, nacionalni parlamenti morajo imeti možnost se posvečati vsebini naših eh, predlogov, ne pa da se posvečajo samo načelu subsidijarnosti. Subsidijarnost ponavadi ni problematična. Um, oziroma, v glavnem je to načelo upoštevano. Uh, V šestih letih, odkar smo vzpostavili mehanizem za, zgornje, za zgodnje opozarjanje, smo samo eh, trikrat sprožili postopek rumenega kartona in nikoli nismo sprožili postopka z eh, oranžnim kartonom. In to ne samo zato, ker je Evropska komisija bolj pozorna pri svojih predlogih, bolj previdna. Morda je zaradi tega postala bolj previdna, morda ne. Ampak, uh, torej, uh, opažam, da, je, da gre pri vedno večjih zakonodajnih predlogih, gre za to, da ti spreminjajo obstoječo zakonodajo in ne mhm. predlagajo nekaj novega. In če, um, spreminjamo obstoječo zakonodajo, potem se moramo vprašati, ali uh, Tukaj potrebujemo tudi nacionalno zakonodajo, oziroma ali je evropska zakonodaja dovolj. Načelo subsidijarnosti pravi, da mora biti vsaj 65 odstotkov mm, nacionalnih ministrov, ki so odgovorni nacionalni parlamenta, zastopanih v svetu. Zato je zagotovljeno boljše spoštovanje nač načela subsidijarnosti. Nacionalni parlamenti torej morajo imeti možnost, da vplivajo na vsebino naših predlogov, ne pa da uh, se vse čas ukvarjajo samo za načelom subsidiarnosti. Imeti morajo možnost vplivati na stališča, ki jih bo zastopal njihov minister na ministerskih srečanjih v svetu. Vplivati morajo na njihovo stališče že preden ministri odidejo v Brusel, ne šele kasneje. Uh, no, eh, nacionalnim parlamentom je prepuščeno, kako bodo to organizirali. Ni naša naloga, da jim eh, to eh, naročamo. No, sedaj je bil predlagan tudi postopek z rdečim kartonom. Jaz se sicer načeloma lahko s tem strinjam, kajti mislim, da ne bo predlogov, ki bi sprožili postopek rdečega kartona. Je pa to lahko pomembna varovalka, Če bi torej bilo to potrebno, potem bi nacionalni parlament imeli možnost blokirati nek predlog, če bi ta kršil načelo subsidijarnosti. Eh, in eh, komisija bi vedno morala umakniti predlog, eh, če doseže nek določen prak, recimo že, če bi dosegel prak oranžnega kartona. Hvala, Richard, naj te dopolnim. Mislim, da reči karton velja tudi za, da velja za širše področje kot, eh, kot samo za načelo subsidiarnosti, morda tudi za sorazmernost. Dobro, o tem se bomo pa te morali še pogajati, pravi eh, gospod Korbit. Ria Omen iz eh, Nizozemske. Govorila bom nizozemsko. Ja. Allereerst, laat ik tegen de vertegenwoordiger Turkije zeggen, ik was... Hallo, lepa naj povem turškemu kolegu, da sem bila sama 20 eh, let poročevalka pri poročilu o napredku Turčije v Evropskem parlamentu. Govorili ste o volilni udeležbi na evropskih volitvah. Eh, no, če govorite o pragovih, v Turčiji velja prag desetih odstotkov, ki lahko spodbudi ljudi k večji volilni udeležbi. No, ampak eh, naj se navežem na današnjo temo, kaj narediti v primeru načela subsidijarnosti. Tukaj se strinjam z Richardom Corbitom, to, kar je povedal uh, luksemburški strokovnjak, je bilo izredno negativno. Um, v 90-ih letih po uh, smo začeli pri Maastrichti pogodbi, takrat uh, nacionalni parlamenti niso imeli posebnih pristojnosti. Uh, kasneje so dobili nacionalni parlamenti več pristojnosti in vi bi se morali tega zavedati. Na each spot, what the problem is, ta test subsidijarnosti moramo spremeniti v nekaj, kar bo naslovilo resnični problem v državah članicah. Namreč oni se pogosto ne strinjajo z vsebino zakonodaje. Ehm, morda menijo, da je to nesrazmerno za njihovo državo ali pa jim kaj drugega ni všeč in tukaj bi morali eh, se z eh, nacionalnimi parlamenti nekako dogovoriti presenetili so me zaključni komentarji francoskega in pa nizozemskega predstavnika. Govorili ste o potrebi po mm, večjem sodelovanju med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. No, naši poslanci so recimo pogosto Eh, povabljeni v, mm, na ministerska srečanja v Hagu, potem imamo, eh, dobimo za pet minut eh, besedo in potem moramo utihniti. Ponekod pa imajo um, skupne seje, torej zgornji in spodnji domovi eh, nacionalnih parlamentov, recimo v Nemčiji, tudi v Franciji je to sodelovanje bolj izraženo. Italy, Hvala lepa, gospod Mačiot iz Italije. Yes, thank you very much. Uh, Italy is one of the countries which has uh, implemented a law that is very Hvala lepa. Italija je ena izmed tistih držav, kjer je nacionalni parlament eh, zelo pleten v sprejemanje vladnih odločitev. Vlada mora uh, vedno pred svetom priti v parlament in potem o izidu sveta poročati tudi v tudi, um, kasneje v Evropskem parlamentu. No, sedaj razpravljamo tudi o reformi ustave. Uh, jutri se bo začel zadnji krok pogajan o tem. Prvič eh, bomo ustavno določili sodelovanje parlamenta pri analizi in pregledovanju evropske zakonodaje in uh, predvidena je tudi možnost ocene parlamenta, ko gre za učinke evropske zakonodaje. V parlamentih imamo naslednjo izkušnjo. No, torej, ko gre za ministerska srečanja, Eh, skratka, rekel sem, da mora vlada o tem poročati predtem in potem. Um, no, ampak seveda je to odvisno od posamezne države, od njenega odnosa do Evropske unije in pogosto nam manjka nekih poglobljenih analiz. Vlada prihaja ki nam poroča o nekih splošnih sklepih, ne pa o podrobnostih. Jaz mislim, da bi morali imeti primerjalne analize in pa predloge na tem področju. Zanima me, če je tako tudi v drugih parlamentih oziroma. ali obstajajo v Evropski uniji kakšni parlamenti, kjer obstaja podrobna vlada, eh, podrobna razprava o političnih odločitvah med predstavniki vlade in pa nacionalnih parlamentov. Eh, meni se zdi, da v našem parlamentu ob takih priložnostih poteka bolj sprošne razprave, ne razpravljamo pa o podrobnostih. No, tudi Evropski svet je pogosto sklican uh, zelo, uh, na zelo kratkoročen način, torej imamo vedno več nujnih Evropskih svetov in to vse skupaj še otežuje. Hvala lepa. Ramon Hauregi za Evropski parlament. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zahvalil bi se strokovnjakom za njihove predstavitve. Eh, mislim, da ste, pos, da ste dobro predstavili celo paleto vprašanj v zvezi z subsidijarnostjo, v zvezi z udeležbo nacionalnih parlamentov. Imam tri vprašanja za vas. Eh, ko gre za um, predhodne razprave v nacionalnih parlamentih, torej za razprave pred Evropskimi sveti, uh, Eh, glede na to, da so Evropski sveti dobili v zadnjih letih zelo veliko moč, eh, celo v določeni meri so prevladali nad, eh, nad medvladnimi sklepi ali nad skupnostnimi sklepi. Zanima me, ali kateri, ali, um, kateri nacionalni parlamenti pomagajo pomagajo sooblikovati stališče svoje vlade pred evropskimi sveti. Zanima me, če v Evropski parlamenti, če v Evropski uniji um, nacionalni parlamenti lahko vplivajo na stališča svojih vlad na evropskih svetih. To se mi zdi zelo pomembno. Če takšne prakse obstajajo, potem mislim, da bi Evropski parlament moral biti o tem obvoščen. Potem drugič. Um, govorili ste o vseh sejah, ki potekajo v nacionalnih parlamentih in tako naprej. Ko gre za, raz, za razprave, ki potekajo po evropskih svetih, tukaj me zanima, ali se pri vas dogaja, da se te razprave nacionalizirajo, ali se dogaja, da uh, vse vsi nacionalni parlamenti nekako um, preusmerijo razpravo o evropskih zadevah v razpravo o nacionalnih zadevah, zadevah se, dobite ta občutek o vaših razpravah. In pa še tretje vprašanje, kakšna je vloga regionalnih parlamentov v decentraliziranih državah? Vzemimo zgled Nemčije. Nemčija ima dobro prakso na področju subsidijarnosti. Uh, v kolikšni meri um, v, nacional, v nacionalnem parlamentu sodelujejo tudi regionalne vlade, uh, tak, v kolikšni meri prisluhnejo tistim uh, organom, ki so dejansko pristopili pristojni za izvajanje evropske zakonodaje. Mark Anš. Hvala lepa, imam vprašanje za gospod uh, Neuhaus. Omenjala različne postopke. Eh, vem, da obstajajo različne politične kulture v različnih delih Evropske unije, ampak obstajajo tudi različne ustave. Torej, ali gre tukaj prej za uh, konstitucionalne razlike ali za kulturne razlike? In zanima me, ali menite, da bi morali bolj izmenjavati prakse med nacionalnimi parlamenti. Uh, Potem eh, omenili ste tudi ex ante informacije. V Luksemburgu imamo protokol med Ministrstvom za zunanje zadeve in pa eh, odborom za eh, zunanje zadeve. Po končanju predsedovanja Evropske unije bomo to sodelovanje ocenili mislim, da se moramo zavedati, da tukaj osebje igra pomembno vlogo. Pred vsakim Evropskim svetom eh, o tem razpravljamo tudi znotraj naših nacionalnih odborov, potem eh, ministri morajo priti pred in po svetu v eh, posamezne odbore. To se mi zdi zelo pomembno, gospod Neuhaus, tudi vi ste govorili o tem. Gospod Rosenberg. Govorili ste o tem, kar sem omenjal danes do povdan. Mainstreaming evropskih zadev v naših nacionalnih parlamentih je zelo pomemben. Zdi se mi, da smo nekakšna majhna elita v nacionalnih parlamentih, ki analizira evropske zadeve in o tem govori. Zato smo v Luksemburgu govorili o tem, da ne bi imeli uh, neke ločene sekcije, Eh, nekega ločenega odbora za evropske zadeve, ampak da, je, da bi to integrirali v druge zadeve, da naprimer odbor za evropske zadeve spreme dosjeje in jih na to prepošlje v druge odbore, zato da bomo resnično zagotovili eh, dobro mero mainstreaminga. Omenili ste tudi uh, zeleni karton, dejali ste, da lahko to naredimo brez, da bi spremenili pogodbe. Uh, dejali ste, da so nekateri proti zelenemu kartonu, češ, da želimo pravico uh, do tega, da bi predlagali uh, zakonodajo. Ne gre za to. In prav imate. Uh, profesor Porje, bili ste negativni, kar se tiče deparlamentarizacije. A to pomeni, po mojem mnenju, morda, da uh, ni neke prave emancipacije v nacionalnih parlamentih. Mislim, da. Ni prav, da govorimo o deparlamentarizaciji in zanima me, kakšno je vaše mnenje v zvezi s tem ko govorimo o emancipaciji, eh, govorimo o tem, eh, če mor danes nismo ravno priča. Ampak pogosto eh, obiščem različne seje in nekateri poslanci, ne bom govoril o državah, ampak nekateri poslanci pogosto ali pa oziroma delegati berejo besedila, ki so jih napisali na njihovih ministrstvih, naprimer v svetu. In morda bi bilo bolje, če bi se emancipirali in bolje sodelovali eh, z Evropskim parlamentom, eh, tako bi zagotovili večje sodelovanje nacionalnih parlamentov v evropskih zadevah. Zahvaljujem, gospod predsednik. Um, gospod Martens. Nesta intervenção gostava, por um lado, em nome do, da, da Assembleia da República em Portugal, uh, Najlepša hvala v imenu skupščine na portugalskem bi rad povedal, da se strinjamo z načelom zelenega kartona. Seveda moramo poglobiti eh, demokratično razpravo, to je bistvenega pomena. Zavedati pa moram, se moramo tudi dejstva, da se državljani zanimajo za parlamentarne eh, razprave in debate. Pogosto eh, evropsko odločanje eh, Eh, uniči nacionalne razprave o evropskih zadevah. Slišimo naprimer mnenja eh, strokovnjakov in eh, na portugalskem veliko časa preživimo tako, da analiziramo evropske predloge v odborih, nimamo pa več dovolj časa, da bi analizirali in govorili o predlogih, ki zanimajo naše državljane. Pomembno je, da Evropa služi državljanom, pomembno pa je tudi, da eh, se državljani čutijo zainteresirane, da so del celotnega procesa. Na ta način se lahko približamo evropskim državljanom. Vse nove pobude, ki bodo eh, povezali nacionalne parlamente in Evropski parlament, eh, so za nas dobro ločitev, ker bi na ta način eh, okrepili Evropo in okrepili to lastništvo evropskih odločitev. Uh, by... Hvala lepa. Moram povedati, da so mi bile predstavite zelo všeč, dali so nam veliko uh, dobrih idej, mi podpiramo predlagani sistem uh, rumenih in oranžnih kartonov. Mislim, da moramo imeti bolj jasne določene kriterije, ko gre za načelo subsidijarnosti in kršitve ali tega načela. Kar se tiče nadzora, smo sedaj uh, sprejeli eh, poseben postopek v irskem parlamentu, pregledujemo, ali je naše zakonodajno delo usklajeno s tudi tem v komisiji. Slišali smo nekaj statističnih podatkov v zvezi z um, sodelovanje predstavnikov vlade v posameznih odborih pred in po ministerskih svetih. Eh, no, mi tudi analiziramo te statistične podatke, ko gre za um, takšne razprave pred, po ministerskimi sveti in tako naprej. Eh, mi na takšnih eh, srečanih razgovorih izražamo seveda kritik, pos, eh, konstruktivne kritike, ampak vse na to zelo koristno za naše parlamentarno delo. Um, tudi, ko gre za evropski semester, uh, imamo organizirane takšna srečanja eh, ob objavi priporočil za države, obletnem pregledu rasti in tako naprej. V predlogu petih predsednikov obstaja predlog, da bi okrepili um, postopek evropskega semestra. Zanima me, kaj menijo govorniki uh, o teh predlogih petih predsednikov. Ali bo to okrepilo vlogo nacionalnih parlamentov, ko gre za vpliv na uh, Eh, proračunski postopek in če ne, eh, kakšne dodatne ukrepe bi tukaj predlagali. Klod Bosford. Hvala lepa, naj povem, da sem te izjave sam pripravil, nišče drug mi jih ni pripravil. Eh, no, predstavitve so bile zelo uh, fascinantne. Eh, iz njih sem razbral naslednje. Zdi se nam, da prihaja do neke napetosti, mi bi naj nadzorovali izvršno vejo oblasti, evropske institucije, Eh, torej, kaj je tukaj glavna naloga? Naj se osredotočamo na nadzor ali naj se osredotočamo na to, da bi izboljšali rezultate? Um, fascinirala me je ideja presežka informacij. To bi pomenilo, da bi se morali naučiti, kako upravljati s temi informacijami, kako jih izmenjavati in kako jih spraviti do pravilnih ljudi, ki lahko potem na podlagi tega sprejemajo odločitve. Tukaj potrebujemo nekaj več tehničnega dela. Potem velika raznolikost nacionalnih praks. Eh, o tem so pričali posnetki in grafi, in pa eh, raznolikost virov med posameznimi eh, nacionalnimi parlamenti, tudi človeških virov. To pomeni, da morajo biti nacionalni parlamenti pri svojem delu zelo praktični. Uh, potem tudi razlike med potrebami posameznih nacionalnih parlamentov. Mi tukaj delamo, delno razpravljamo o zelenih kartonih, torej gre za pobude glede deregulacije ali pa napredovanja posameznih predlogov. Potem tudi konvencionalni postopek predlogov glede nadzora. Um, tretja tema danes eh, zjutraj razpravljali smo o ex post računovodskih dejavnostih. Um, mislim, da bi morali prečiti tudi ta sistem in pa naj se navežem še na to, kar je rekel Richard Corbett o, če lahko rečete, um, spornosti evropskih institucij. Ali naj mi rečemo, nismo zadovoljni z tem, bi morali imeti kakšne sankcije, uh, zato da bi se to spremenilo. Um, in še enkrat, če gledamo na tako, kako vse skupaj upravljamo, postaja, postaja samo po sebi jasno, da bi morali nacionalni parlament in evropski parlament med seboj sodelovati in da bi morali nekako postaviti temelj realizacijo tega postopka, ne da bi ob tem seveda kršili soverenost katerekoli izmed institucij. In pa pri vsem skupaj seveda pomemben tudi, um, tudi so pomembni tudi voljivci. Voljivci so izpostavljeni različnim informacijam, lahko komunicirajo tudi s pomočjo Eh, družabnih eh, omrežij in eh, zato se moramo tudi mi hitreje odzivati na njihove potrebe. Mislim, da bi morali narediti dvoje. Prvič, sodelovati moramo tehnično in poskrbeti na, za napredek na vseh teh različnih področjih in ni potrebno, da pri tem vsi uberemo isti pristop k temu uh, raznolikemu delu morda bi lahko pri sodelovanju se odločili za posebni tematski, tematski sklop, morda bi lahko vzpostavili kakšen specializiran odbor, v katerem bi bili zastopani posamezni nacionalni parlamenti. Ko, smo, ko sem bil v spodnjem domu britanskega parlamenta, smo sodelovali z ameriškim kongresom pri genetskem, na, podro, na področju genetskega inženiranja inženiringa, eh, ampak imeli smo nekaj problemov za izmenjavo dokumentov. Potem še končno pripomba, mislim, da bi morali politično razmisliti o konceptu razvoja skupnega, evropskega in nacionalnega parlamentarnega prostora kjer bi lahko nadaljevali te razprave, lahko bi se tam srečevali in bi tam podajali svoje legitimne komentarje, svoj, svoje prispevke. Uh, tako bi postalo mm, nekaj povsem naravnega, običajnega, to, da sodelujemo med seboj in morda bi lahko kot rezultat tega izboljšali naše sodelovanje v Evropi danes. Hvala, tudi sama bi podobila dva komentarja in nekaj vprašanj. Namreč v evropskih institucijah imamo evropsko institucijo, za katero si vsi želimo, da bi ostala neodvisna, to je Evropska centralna banka, gre pa tudi za vprašanje demokratične legitimnosti te banke, kajti ta banka zdaj ne vodi samo monetarne politike, ampak sodeluje tudi v okviru bančne unije. In v okviru tega je odgovorno tudi za nadzor nad bančnim sektorjem za reševanje bank in odgovorno je tudi za sodelovanje pri oblikovanju bančne unije. Evropski parlament zdaj širi pristojnosti Evropske centralne banke v okviru tega. Veliko razmišljamo o demokratični legitimnosti teh novih projektov, novih eh, procesov in eh, tudi Evropske centralne banke. Pripravili smo rešitve, kot so memorandum o razumevanju, del za reševanje in tudi del za financiranje ECB-ja. Redno imamo predstavitve, v okviru katerih preverjamo delovanje teh institucij. Gre torej za izziv iskanja pravega ravnovesja, vse v nekaterih primerjih v interesu javnega dobrega in evropskih državljanov. In istočasno demokratično legitimnost zagotavljamo preko nadzora Evropskega parlamenta. Ne vem, ali imate kakšen komentar v zvezi s tem, vidite kakšne pomankljivosti, imate kakšne druge zamisli, kako bi lahko to demokratično legitimnost zagotovili v tem primeru. Drugo vprašanje. Sporazume, ki so vodili do Evropskega mehanizma za stabilnost, do fiskalnega pakta in enotnega sklada za reševanje, poznamo. Pravno so to mednarodni sporazumi mi jih imenujemo medvladni sporazumi. Vendar medvladna metoda bi bila še vedno v okviru pogodbe, vendar to bi morali ločevati v smislu pravne podlage. No, in zdaj moje vprašanje, ali je upravičeno imeti medvladno sodelovanje, naprimer okrepljeno sodelovanje. Ali je upravičeno potem pričakovati od parlamentov, Evropskega parlamenta, pa tudi nacionalnih parlamentov, da bi imeli enako pravico do parlamentarnega nadzora. Ali pa so naše pravice omejene, če države članice podpisujejo medvladne sporazume. Vsi vemo, zakaj so morali podpisati medvladni sporazum, ampak to v tem trenutku ni pomembno. Nihče drug ni zaprosil za besedo. Če ste prepričani, da nihče ne želi zastaviti vprašanja, bomo besedo dali strokovnjakom. Kar izvolite, koliko želite časa, imamo veliko. Okay, these, uh... Hvala lepa, hvala za komentarje in za vprašanja. Zelo lepo je tudi nam, akademikom, sodelovati pri teh razpravah. Želim podati komentar. Namreč zelo lepo je imeti dialog. Akademija in politiki pogosto ne pridejo v stik in to je moč obžalovati. Prva izjava, stopnja udeležbe oziroma volilne udeležbe v evropskih volitvah, to je nekaj, s čimer se ukvarjamo vsi, parlament in komisija želita povečati volilno odeležbo. Rekli ste, kampanja je bila tokrat je drugače. Žal, volilna odeležba ni bila visoka, ampak videli smo zelo velike razlike med državami članicami pri volilni odeležbi. V nekaterih državah je bila volilna odeležba res zelo nizka. z akademskega vidika. Lahko rečem, da se pravniki in eh, politični raziskovalci vsi pogovarjamo o premali politizaciji vprašanj. Tudi v Evropskem parlamentu samem. Ne vem, ali je to upravičena kritika ali ne, ampak to je eno od vprašanj, o katerem se akademiki pogosto pogovarjajo. S tem se vračam na nadzor subsidijarnosti. Številni so bili skeptični do tega, zato ker je to zelo tehnično, pokriva omejena vprašanja in tako naprej. Všeč mi je izjava Richarda Corbeta. Pravo vprašanje je vsebina. Poskrbeti moramo, da bo politika spet v ospredju. To je tisto, kar šteje. Če si pogledamo kje nacionalni parlamenti lahko mobilizirajo ljudi, vidimo, da so to vprašanja, ki so politično pomembna. Naprimer, javni tužilec Evropske unije. V okviru nadzora subsidijarnosti prav tako prihaja do mobilizacije v zvezi s političnimi vprašanji. Poleg tega pa ti ukrepi politično dosegajo večji vpliv na začetku gre za tehnično in apolitično vprašanje, vendar, če bomo politiko postavili v spredje, bo to prav gotovo koristilo. O tem ste govorili tudi vi danes. Če se zdaj obrnemo na to, da subsidijarnost običajno ni problem, ampak da bi potrebovali mehanizem rdečega kartona, lahko vidimo, da je mogoče potegniti usporednice z Evropskim parlamentom in postopkom soodločanja v okviru Maastrichta. Evropski parlament ima pravico veta, vendar te pravice še ni izkoristil skoraj nikoli. To pravico je uporabil zato, da je dosegel spremembe. Je zelo konstruktiven akter. To bi lahko bila neke vrste zavora v sili, ki bi lahko vplivala na pogajanja in na dojemanje delovanje nacionalnih parlamentov. Zavora v sili obstaja, ampak tudi na vlaku obstaja, pa se le redko potegne. O tem bi morali govoriti, pa vseeno bi to lahko imelo simbolni karakter, ker gre za negativno orodje, ne pa za pozitivno orodje, naprimer konstruktivni predlogi sprememb. Komentar o izmenjavi med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti in tem, da bi nacionalni poslanci morali imeti dostop do sestankov odbora. Nimam podatkov za vseh 28 držav članic, ampak akademiki bi lahko preverili tudi to po drugi strani pa vidimo, da to ne velja v vseh državah članicah. V nekaterih parlamentih imajo poslanci Evropskega parlamenta le malo časa za govor. Na tem bi lahko še delali in to bi lahko postala stalna praksa v skladu z določenimi načeli. Kakšne so prednosti tega? prednost bi bila medijatizacija, kajti mediji bi se temu posvečali, mediji se ukvarjajo z nacionalnimi parlamenti. Hvala lepa, da ste nam predstavili italijanski primer in hvala, da ste povedali, da gre običajno za razprave splošne narave. V določenih državah včasih prihaja do specializiranih razprav, vendar. To so države kot sta Švedska in Danska. Ampak to ni norma. Zdaj pa presežek informacij. To je zelo zanimivo. Ko sem študirala in preučevala avstrijski parlament, to je bilo še pred Lizbono, sem slišala komentar, da dobijo preveč podatkov, toliko, da se ne znajdejo. Izbira podatkov, selekcija podatkov je ključnega pomena. Nacionalni parlamenti se na različne načine spopadajo s tem preseškom informacij. Naprimer, upravniki pripravijo seznam vseh predlogov komisije, na to pa nakažejo, kje bi z pravne perspektive lahko prišlo do pomislekov na področju subsidijarnosti, zato da se podatki lažje predelajo. ECB, to je ključno politično vprašanje. Gre za vprašanja o odločitvah, ki se sprejemajo za zaprtimi vrati, tudi zaradi tehničnega znanja, zaradi učinkovitosti, zaradi tega, ker je odločitve treba sprejeti in tako naprej obstaja pritisk, da se odločitve sprejmejo hitro, po drugi strani pa gre tudi za odgovornost. In to je en od ključnih vprašanj za Evropsko unijo. To je zelo pomembno in lepo je, da imate predstavitve, na katerih lahko tudi zunanjost vidi, kaj se dogaja, zato da se poveča medijska pokritost in tako naprej. Tudi to vključuje okrepljeno sodelovanje. Vidimo lahko, da se sprejemajo določene odločitve in vidimo lahko, zakaj se sprejemajo za zaprtimi vrati. Vendar določeni ukrepi odgovornosti morajo ostati. Tisti, ki sprejemajo odločitve, morajo za nje odgovarjati in to je zelo pomembno. Tudi Evropski parlament, vključno z nacionalnimi parlamenti, lahko tukaj odigra pomembno vlogo. Hvala. Merci pour euh, vos questions. Je vais... Najlepša hvala za vaše vprašanja. Gremo kar po vrsti. Predstavnik iz Turčije je zastavil vprašanje v zvezi eh, z volitvami. Ta padec v volilni udeležbi na evropski ravni je treba pripisati širitvi Evropske unije. Imamo številne nove države članice kjer je udeležba tako ali tako manjša zaradi različnih eh, razlogov. Vzhodna Evropa, če dovolite, eh, ima manjšo udeležbo. Eh, in udeležba je padla za nekaj odstotkov, zato ker je povprečje v teh državah že tako ali tako niže kot v starejših državah članicah Evropske unije. Evropski parlament uh, bi moral biti uh, uh, jasnejši, kar se tiče teh zadev, uh, ampak tukaj ni nič specifičnega. V nacionalnih državah pa smo po ekonomski krizi uh, priča evropeizaciji nacionalnih volitev. Končno, končno govorimo o Evropi. Na nizozemskem, na slovaškem, v Franciji leta 2012, v Italiji. Volitve so sicer nacionalne, ampak govori se o evropskih zadevah. Uh, na televiziji, v soočenih in tako naprej. Kolegica iz Romunije je dejala, da smo s prstom kazali na Romunijo, eh, no, dali smo številke za obdobje do konca leta 2012, to je treba izpostaviti. Splošno gledano pa bi rad povedal, da ne smemo eh, pozabiti na eh, elemente, ki povzročajo uh, večje sodelovanje. Nacionalni poslanci in poslanke morajo sodelovati v razpravah o evropskih zadevah. Prevzeti morajo lastništvo nad temi vložitvami in nad temi zadevami. O, treme, o tem je treba govoriti tudi v medijih. Vsak lahko zastavlja podobno vprašanje o nacionalnih državah. Lahko se vprašamo, če uh, je to res, če uh, poslanci in poslanke v Franciji, v Romuniji, v Bolgariji dejansko govorijo o evropskih zadevah, če eh, poznajo te zadeve, če včasih ukrepajo. Eh, odgovori bodo različni, jasno pa je, da eh, zadeve niso vedno najbolj idealne. Richard Corbett je nažalost že zapustil dvorano, ampak vseeno bom odgovoril na njegovo vprašanje. Govoril je o stališču, ki se mi zdi malce cinično, ampak ni edini. Eh, rekel je, da bi lahko imeli rdeči karton, zato ker eh, prak ne bo dosežen. Ne bo dosežen tako, kot ni bil dosežen pri uh, rumenem kartonu. Zakaj torej ne bi imeli rdečega kartona? No, to je ena možnost, to je diplomatska rešitev, da Cameronu damo nekaj v roke, uh, ampak. Zame je to ta strategija eh, optične prevare, o kateri sem govoril. Dajanje neke pristojnosti, brez da bi jo dejansko izrošili v roke. Na to uh, eh, odnosi med nacionalnimi poslanci uh, in poslanci v Evropskem parlamentu, ki prihajajo iz te države, Nemci uh, dobro delajo, kar se tega tiče. In to zaradi dveh razlogov, po mojem mnenju. Prvič, zato ker eh, vidijo v tem interes, eh, veliko evropskih poslancev eh, vidi, ima nek interes sodelovati z nacionalnimi poslanci. Jasno pa je tudi, da je politika v Nemčiji precej jasna, strukturirana, zato radi uporabljajo to strategijo na več ravneh. V nekaterih drugih državah to ni tako jasno, v Franciji ni takšne porazdelitve, tako da sodelovanje prav tako ni na isti ravni. Sam prihajam iz Francije, eh, ki ima zgolj eh, dva poslance nacionalne fronte v nacionalni skupščini eh, od več kot 500 in Uh, takšnega sodelovanja ne more vedno biti, zato ker v Evropskem parlamentu eh, nacionalna fronta predstavlja precej večjo skupino. Na to eh, vprašanje kolega iz eh, Italije, gospoda Matjotija, se pravi, čujem, če se napačno izgovori vaše ime, politično korektno bi bilo reči, da obstaja pomankanje poglobljene analize. Na dva načine lahko odgovorim to ni vedno res. Nekateri nacionalni parlamenti omogočajo javni dostop do zasedan odborov. O tem se govori tudi v medijih, naprimer na Danskem, in to ploglobljeno. Drugi odgovor pa je ta, da sicer kritizirate poglobljeno analizo eh, in sam bi dejal takole. Veliko smo govorili o tehničnih načinih eh, sodelovanja eh, med parlamenti in včasih je treba govoriti tudi o splošnih razpravah. Naprimer, do vse kot je bančna unija, morajo nacionalni parlamenti natančno govoriti o naprimer, velikosti bank, Eh, o tem, eh, katere banke ne bodo del bančne unije, katere ne. Ne vem, mogoče, mogoče ne. Dobro je tudi, da v nacionalnih parlamentih potekajo splošne razprave, da se govori o tem, kakšne Evrope eh, se nadejamo in kakšno Evropo si želimo. Španski kolega je zastavil tri vprašanja o mandatu. Pravno gledano imamo zgolj dve državi v Evropi, ki Eh, lahko nekaj zahtevata od ministra in eh, to sta Danska in Avstrija. Avstrija ne uporablja eh, te možnosti tako pogosto. Nemčija je spremenila svoj sistem, ampak določene izjeme obstajajo. Nek, neke jasne pristojnosti torej eh, ni. Eh, gre pa tako ali tako za omejeno področje sprejemane zakonodaje, ne gre naprimer za Evropski svet. Kar pa se, mi, kar pa se tiče Evropskega sveta, eh, zaenkrat takšne instrumente niso privedli do blokade. Tudi finski predsednik vlade je na koncu eh, sprejel eh, pomoč Grčiji, naprimer. Na to naslednje vprašanje čez, da nacionalni parlamenti pogosto eh, razmišljajo zelo nacionalno, zelo interno. Ne vem, morda sem napačno razumel vaše vprašanje, ampak po mojem mnenju gre za eh, vlogo parlamentov. Eh, dobro je, da se razen Evropskega parlamenta lotimo drugačne analize, drugačnih pristopov. Na to sistem zgodnega upozarjanja parlamenti v več državah, eh, ne zgolj v federacijah, ampak tudi v Španiji, v Italiji naprimer, eh, delujejo na področju nadzora subsidijarnosti. In to počnejo precej entuzijastično v nekaterih državah članicah. Evropske pogodbe so jim končno dale točno določeno ulogo, ampak eh, še vedno je ta vloga eh, omejena, kar se tiče eh, subsidijarnosti. Gospod dejali ste, da potrebujemo več izmenjav med nacionalnim parlamentom in Evropskim parlamentom. Potekajo seje Kosaka, na primer, in škoda je, da je kosek namenjen zgolj eni stvari, tem temeljnim razpravom. Spet ste politično korektno dejali, da nacionalni parlamenti sledijo stališčam eh, nacionalnih vlad. Po ekonomski krizi so eh, imeli številni akteri velike težave, prišlo je do eh, glasovanj, do eh, glasovanj o nezaupnici in tudi parlamenti imajo možnost reči ne vlastni vladi. Nekdo iz Irske je zastavil vprašanje v zvezi s poročilom petih predsednikov, sam ne poznam tako dobro tega dokumenta, kot ga o tem ne morem govoriti. Bi pa govoril o proračunskih eh, vprašanjih, naprimer fiskalni pakt in tako naprej. Ne smemo biti tako pesimistični eh, kot kolega poarije. V številnih državah ti novi instrumenti, fiskalni pakt, eh, omogočajo določene eh, možnosti za nacionalne parlamente. V Franciji in drugih državah imamo naprimer eh, večletno sprejemanje proračuna. Nacionalni parlamenti seveda nimajo ogromnih pristojnosti, vseeno pa imajo določene možnosti za to, da predstavijo svoje mnenje, da v okviru evropskega semestra podajajo svoje stališče. In še predsednica Hübner, nadzor eh, Evropske centralne banke. No, seveda si želimo neodvisne institucije, tako je tudi definirana. Kako eh, zagotoviti nadzor z tega vidika? Sam sem presenečen in tudi nesrečen kot državljan da se Evropski parlament in eh, nacionalni parlamenti glede tega ne morejo zediniti. Ko si pogledamo 13. člen fiskalnega pakta, je vsebina jasna. Eh, gre za forum, ki se sreča trikrat eh, letno. In to smo prevedli v precej obskurno tehnično komisijo oziroma organ in to je škoda na to komentar, eh, češ, da je vedno manj skupnih odločitev v okviru Evropske unije. Po mojem mnenju je to eh, večji problem za Evropski parlament, ne pa toliko za nacionalne parlamente, ki ne sledijo takšnemu zakonodajnemu eh, postopku. Bi pa lahko našli načine za ukrepanje.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 nekaj povedal o uh, volilni udeležbi na volitvah. Gre tudi za vprašanje demokratičnega režima Evropski uniji. To vpliva na nacionalne volitve in to omogoča različne oblike sodelovanja v političnem življenju. Imamo European Value Study, eh, že 30 let analiziramo vse demokracije, eh, vse sisteme Evropske unije, opažamo, spremembo sodelovanja eh, v političnem kontekstu in tudi zaradi tega, tudi, tudi zaradi teh sprememb v demokraciji eh, je prišlo do tega. Na to vprašanje so subsidijarnosti, morda sem eh, uporabil napačne besede. Ne gre toliko za to, da se osredotočamo na izboljšave nadzora subsidijarnosti. Gre bolj za to, da se, da se osredotočamo na vsebino evropskih politik. Bil sem precej hiter v predstavitvi, ampak mislim, da je eh, bistvo vsega tega to, da se ne osredotočamo na tehnične izboljšave nadzora subsidijarnosti, ne eh, tako za Evropski parlament in za nacionalne, parlam, za nacionalne parlamente bi moralo veljati, da se osredotočimo na vsebino eh, ekonomskih in monetarnih zadev eh, na ravni Evropske unije. Na to se je treba osredotočiti, ne pa toliko na izboljšavo nadzora subsidijarnosti. Če tega ne bomo naredili, potem eh, tvegamo. Nacionalni parlamenti nimajo eh, možnosti eh, izboljšati zadeve, nekateri si ne želijo nujno sprememb, nekateri želijo izboljšati delovanje Evropske unije, drugi pa imajo eh, druge cilje, naprimer želijo blokirati Evropsko unijo ali pa blokirati nekatere bistvene odločitve. Na to vprašanje emancipacije oziroma deparlamentarizacije. To je akademska razprava. Ampak popolnoma se strinjam z vami, eh, strinjam se, da je emancipacija, pomembna nacionalni parlamenti, tako kot eh, Evropski parlament, imajo urodja, ki pa jih ne uporabljajo vedno. Ali pa se soočajo z velikimi težavami pri uporabi teh eh, instrumentov. To je stara zgodba in popolnoma se strinjam, da je emancipacija pomembna. Glede trenutne situacije pa se mi zdi, da vseeno prihaja do deparlamentarizacije. Na to vprašanje eh, poročila petih predsednikov. To sem vključil v predstavitev, ampak eh, sem na to preskočil eh, ta del predstavitve. V poročilu predsednikov o dograditvi Evropske monetarne unije je več odstavkov namenjenih nacionalnim parlamentom in Evropskemu parlamentu. Najdemo tudi nove elemente. Preprost primer vam lahko dam. In to se je po mojem mnenju nanaša na ekonomsko upravljanje. Imamo predlog za vzpostavitev uh, nekakšnega proračunskega posvetovalnega uh, organa, ki bi dopolnil uh, nacionalne organe ki so nastali v okviru fiskalnega pakta. Zakaj? Ta svet, ta organ, če bo nastal, ne bo formalno vezan na Evropski parlament. Zakaj v tem predlogu predsednikov ni povezave med tem svetom, med tem organom in Evropskim parlamentom? Nacionalni eh, sveti niso povezani z nacionalnimi parlamenti, zakaj ne, formalno gledano. Gre namreč za bistveno funkcijo parlamentov. Ti morajo imeti uh, možnost dostopa do strokovnega znanja, zato da lahko ustrezno analizirajo proračunske perspektive na evropski ravni in na nacionalni ravni. To je povezava, ki bi jo morali vzpostaviti v uh, okviru poročila predsednikov. In s tem se ponovno vračamo na vprašanje bančne unije, eh, medsebojne odvisnosti in eh, medsebojnih odnosov. Britanski eh, poslanec, če se ne motim, je prav tako predlagal, da formaliziramo odnose med različnimi organi. Evropski parlament in računsko sodišče, Evropski parlament in Evropska centralna banka, nacionalni parlamenti in. Eh, njihovi nacionalni alter egi. Ne gre zgolj za eh, javne predstavitve in tašno sodelovanje, ampak tudi za to, da se osredotočimo na določene elemente, ki so bistvenega pomena za naslednjih eh, pet let ali pa naslednja štiri leta. Tako bi lahko zagotovili parlamentarni nadzor, ki bi bil učinkovit. In obenem bi spoštovali, seveda, neodvisnost zadevnih institucij. Cilj te formalizacije, teh sporazumov je povezovanje, medsebojno povezovanje in eh, recipročno vzajemno spoštovanje. To najdemo v poročilu OECD-a. Nisem imel časa, da bi se tega lotil eh, v predstavitvi, ampak OECD ustraja pri takšnem sodelovanju, pri takšnih sporazumih med parlamentom, računskim sodiščem, ECB in tako naprej in tako dalje tukaj imamo še veliko manevrskega prostora. V tem poročilu iz leta 2014 najdemo še en zanimiv element. Govora je o tem, zakaj ne bi, na primer, uh, vzpostavili skupaj s Kosakom instrument strokovnega znanja glede nekaterih politik, ki se izvajajo v Evropski uniji. Nekakšen urad, ki bi centraliziral informacije, ampak ne bi ostali zgolj pri tem, ki bi te informacije strokovno nudil eh, Evropskemu parlamentu in nacionalnim parlamentom. To najdemo v poročilu strokovnjakov OECD-a, eh, ki so ga pripravili leta 2014. In na to še vprašanje medvladne metode oziroma metode skupnosti. Vemo, eh, da je včasih nujno takoj sprejeti odločitve, naprimer eh, v okviru ekonomske in finančne krize eh, znotraj evra. Ampak to je težava. Preveč smo se osredotočili na medvladne metode v zadnjih paktih. In Evropski parlament nima veliko pristojnosti eh, z tega vidika. Nacionalni parlamenti pa niso imeli možnosti, eh, niso uspeli prispevati eh, k tej metodi na medvladni ravni. Svet ima pristojnost, imamo medvladno metodo, parlamenti na nacionalni ravni pa niso veliko naredili za to, da bi vplivali na dejanja vlad. To nisem jaz, to ponovno najdemo v poročilu OECD-a -ja iz leta 2014. To niso moje besede. Kolegica Neuhold eh, je govorila o tem, da je kozarec na pol prazen oziroma na pol eh, poln. Nekateri elementi so uporabni, uporabljali bi lahko instrumente, ki pa se jih nismo eh, lotili. Formalizirati moramo odnose med različnimi organi na ravni Unije in na nacionalni ravni. Politizirati je treba nekatere javne politike, ki se izvajajo na ravni Evropske unije, na področju ekonomskih zadev naprimer, in na ta način bi lahko rešili tudi krizo, eh, primankljaj, primankljaj eh, parlamentarne reprezentativnosti. Hvala. Eh, Hvala lepa. Kolikor vem, želi še nekdo podati komentar. Hvala lepa. Samo kratek dodatek k temu, kar je povedal naš francoski kolega. Morda so se tolmači zmotili. Nikoli nisem rekla, da niste prijazni do Romunije. Prosila sem le, da bi povedali, kakšno je stanje danes, 19. novembra 2015, ne kako je bilo leta 2012 to so bili vaši podatki, kakor ste sami potrdili. To je bilo nepošteno. Nepošteno je kritizirati moj odbor, če je moj odbor eden najbolj aktivnih. Vsak mesec imamo javne razprave o zelo pomembnih vprašanjih. To je moj edini komentar. Zbirka podatkov, če bi povedali, da temeli na letu 2012, potem ne bi komentirala. Tako pa sem morala, zato prosim, da bi se v prihodnosti izklicevali na današnje stanje, ne pa na stanje pred tremi leti. Še posebej, ker ste se pritoževali, da dve leti traja, da pridemo do sklepa. Torej, govorimo na osnovi aktualnih podatkov. Hvala. I may. It's, it's, it's interesting to discuss between. Uh, no, to je pa res uh, zanimiva razprava med akademiki. Razprava je zanimiva, vedeti pa moramo, da so kulture različne. Za akademike je upoštevanje raziskave, ki se je končala leta 2012, nekaj dobrega. To pomeni, da smo podatke in analizo hitro obdelali. Za politike pa je dobro, da ste bolj v koraku s časom. Elmar, pravkar smo končali. Želiš kaj povedati? I'm sure you had important meetings and yeah, but he has certainly a good news or bad news, something to say. No, thank you very much. Li li Hvala lepa. Samo delu razprave sem prisluhnil. Kosovo in moj ofis. Ker je bil v moji pisarni premije Kosova. To je zahtevna tema v smislu širitve in tudi v smislu migracije. Hvala, da smo dobili toliko zamisli od eh, nacionalnih poslancev, pa tudi od strokovnjakov. Mercedes in jaz bova na osnovi tega pripravila predloge. Po mojem mnenju nam bo sekretarjat predstavil različne zamisli, zato da bova z Mercedes lahko pripravila več kot samo delovni dokument. Tako bomo imeli manevrski prostor, da upoštevamo zamisli. In to je bil tudi del naše seje, da pride do nekega premika. Ko govorimo o močnejši uporabi Lizbonske pogodbe, o tem govorimo iz praktičnih razlogov. Pomembno je, da nacionalni parlamenti podajo svoje mnenje, da svetujejo in da tudi mi dobimo občutek, kaj je po mnenju večine nacionalnih parlamentov mogoče nima smisla dati nekih predlogov, če vidimo, da so vsi proti. To je potem umetno poročilo. Veliko smo slišali o tem in mislim, da je sodelovanje sekretarjata ključnega pomena. Vse pa vas vabim, da ko pripravimo osnutek poročila, bi lahko gospa predsednica osnutek poročila poslali nacionalnim parlamentom in strokovnjakom, zato da bi nam lahko oni posredovali neke zamisli, zato da si na koncu pogledamo, kakšno je stanje. da bi nam oni lahko podali morebitne predloge sprememb in to bi lahko bil nek skupen projekt. Hvala, Elmar. sekretarjat je delal zapiske, ampak eh, seja je bila tudi predvajana preko spleta, zato lahko temu prisluhnete. Elmar Brok, upozarjali so na 9. in 10. točko poročila, na to bomo morali biti pozorni. Na koncu pa se želim zahvaliti trem profesorjem, Zelo cenimo vaše delo. Vesela sem, da ste bili tukaj, da ste razpravljali s kolegicami in kolegi iz nacionalnih parlamentov. V tem formalnem formatu medparlamentarnega dialoga se bomo srečali spet naslednje leto, vendar kot odbor AFKO vas bomo obiskali. Obiskali bomo dve ali tri države članice. Če boste pripravljeni, se lahko srečamo tudi z vami v vašem odboru. Če ste na to pripravljeni, bomo to storili z velikim veseljem. Irmar je to predlagal, ampak tudi v splošnem velja, da če na javnih predstavitvah, delavnicah, sejah odbora ali kjerkoli že obravnavamo zahtevna vprašanja, vas bomo o tem obvestili. Včasih ste v Bruslju, lahko tudi pridete k nam v manj formalni obliki, s tem bom sklenila sejo. Hvala še enkrat in upam, da je to samo prvi korak pri sodelovanju v zvezi z vprašanji, ki so tako pomembna. To krepi demokratično legitimnost vsega, o čemer se odločamo v Evropi in uh, mislim, da lahko skupaj zagotovimo veliko dodane vrednosti. Seveda pa imate tudi vi doma veliko dela in to vem. Hvala lepa še enkrat. Hvala, še enkrat torej. Vse je konec.